z zasedanjem. Zapisnik včerajšnje seje in sprejeta besedila so na voljo. Kakšna pripomba? Ne. Potem je s tem dnevni red tudi sprejet. Na